prva točka na dnevnem redu je poročilo Bah, očkodnina in pomoč potnikom v primerih zavrnitve okrcanja, odpovedi ali velike zamude letov. Prvi dobi besedo poročevalec gospod Bah.